da ta parlament ustraja in je dosleden glede politik, ki jih je zagovarjal že od samega začetka te krize. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala za vaš prispevek, gospe in gospodje. S tem je razprava zaključena. Glasovanje pa bo potekalo danes opovdne. Naslednja točka na dnevnem redu je razprava o poročilu Davida. Martina in sicer gre za pravico Evropskega parlamenta do preiskave. Najprej dajem besedo pročevalcu gospodu Martinu. Much, uh, Najlepša hvala predsedujoči. Za začetek naj uh, se zahvalim najprej sekretarijatu odbora za ustavne zadeve, predvsem gospodu Kaskiju, za pomoč pri pripravi tega poročila. Uh, Ravno tako se zahvaljujem eh, komisarju Ševčeviču in predstavnikom danskega predsedstva, ki so bili pripravljeni predčasno začeti ta postopek. Eh, zelo sem eh, pozdravil vse njihove prispevke in veselil sem se dobrega sodelovanja, na podlagi katerega smo dosegli dogovor, ki je zadovoljiv za vse institucije. Hvala tudi poročevalcem v senci iz drugih poslanskih skupin za zelo dobro ozračje, o katerem smo se pogajali o tem poročilu. Predsedujoči, to je zelo ambiciozno poročilo in prihaja v pravem trenutku, ker je vezano na stopo veljavo Lizbonske pogodbe. Leta 1995, ko sem bil poročevalec tega parlamenta za Maastrichtsko pogodbo, smo uspešno eh, dosegli pravico eh, Evropskega parlamenta do preiskave, ta je bila zapisana v pogodbo, od tedaj pa se pristojnosti parlamenta niso spremenile. Preiskovalni odbori eh, za raziskavo kršitev in nepravilnosti eh, pri uporabi eh, Evropske zakonodaje, torej v tem postopku lahko odbori ugotavljajo kršitve, se pogovarjajo oziroma eh, zahtevajo pričanja ustreznih uradnikov in eh, tako dalje. Zelo pomembna je ta pravica parlamenta za izvajanje nadzorne funkcije in za razčiščevanje preteklih zadev. V zgodovini parlamenta smo imeli tri eh, preiskovalne odbore o tranzitnem režimu, o BSE in bolj v zadnjem času o zavarovalnici Equitable Life. Preiskovalni odbor za Equitable Life je ugotovil, da niso uspeli priti do resnice, ker niso mogli govoriti z odgovornimi, niso imeli dostopa do dokumentov, ravno tako ni bilo nobenih posledic za krivo pričanje. Zato ni presenetljivo, da ta zadnji odbor ni uspel razkriti vsega. Evropski parlament je v zadnjih dveh desetletjih pridobil precej pristojnosti, ampak naša, našo vlogo v demokratičnem nazoru moramo zdaj uskladiti z zahtevami 21. stoletja. Po Lizbonski pogodbi je parlament izenačen s svetom v vlogi zakonodajalca, ima veliko pooblastil pri nadzoru proračuna, vendar pa na področju demokratičnega nadzora nimamo ustreznih orodij, da bi lahko odkrivali resnico. Večina nacionalnih parlamentov ima na voljo ustrezna orodja, ki jim omogočajo ugotavljanje kršitev nacionalne zakonodaje in enako bi moral tudi Evropski parlament ugotavljati in preiskovati kršitve Evropske zakonodaje v imenu Evropskih državljanov kajti preiskovani odbor pravzaprav poskuša ugotoviti resnico o preteklosti. Kot je rekel veliki filozof Bob Dylan, eh, resnica je puščica in eh, oska so vrata, skozi katera mora priti. Odkrivanje resnice in eh, je bistveno in brez dostopa do ustreznih oseb in dokumentov parlament te vloge ne more osničevati. To je vloga, ki jo parlament jemlje zelo resno. Samo tri tovrstni odbori so bili v preteklosti parlamenta in eh, zato ni strahu, da bi bilo to orodje prepogosto zlorabljeno. Zakaj se torej zdaj lotevamo reforme pravil? Zato, ker. Eh, je pravzaprav o tem govora, že odkar se je zaključila preiskava Equitable Life in odkar so bila podana eh, takratna priporočila. In pa drugič, zato ker je Lizbonska pogodba eh, pravico do preiskave oblikovala v obliki uredbe. In tukaj ima eh, parlament neobičajno vlogo pobudnika politik. Eh, običajno je to vloga, ki jo ima komisija in eh, po novem mora tak eh, predlogom parlamenta dati soglasje tudi komisija in svet. Predsedujoči, mislil sem, da imam šest minut, pravi govornik. Ja, ampak dve minuti lahko izkoristite tudi na koncu. No, raje bi predstavil celo poročilo, če dovolite ker eh, sem ravno prišel do vsebine, torej bi raje zdaj predstavil celo poročilo in potem ne bom govoril na koncu. Dobro, torej trije pomembni elementi preiskave parlamenta so, o katerih govorim v svojem predlogu reform. Najprej možnost neposrednega stika s posamezniki, ki so opleteni v zadevo. Glavni problem, ki je bil gotovljen v preiskavi Equitable Life, je bila ravno ta. Eh, nezmožnost eh, pogovora s pristojnimi eh, osebami. Te so pogosto poslale eh, svoje predstavnike za javnost in potrebno je zagotoviti možnost stika z neposredno pletenimi. Potem dostop do dokumentov in eh, pogled v dokumente, ki so neposredno vezani na preiskavo in pa tretjič eh, zmožnost preiskovalnega odbora, da obišče državo članico in da eh, tudi sam lahko preuči kontekst dogajanja. Poleg tega ni, ni predvidenih nobenih sankcij za nepripravljenost na pričanje, za krivo pričanje ali za podkopovanje prič. In eh, tisto, kar predlagamo, bi dalo Evropskemu parlamentu enako možnost sankcij, kot jih imajo parlamenti v številnih državih, članicah. Poleg tega pa eh, tudi naši predlogi temelijo na pravilih za nacionalne preiskovalne komisije. Seveda se zavedamo, da parlament ni sodišče in sankcije bi seveda morale izvajati države članice na, v skladu s pogovorom, ki bi ga, dogovorom, ki bi ga dosegli na podlagi tej reforme ampak kar zadeva eh, samo vlogo preiskovalnih odborov, je, je ta zelo enostavna. Gre za ugotavljene eh, resnice. Eh, na podlagi priporočil takih odborov pa bodo potem drugi sprejemali sankcije in ustrezne ukrepe. Eh, zahvaljujem se vsem in upam, da se bodo vse tri institucije zedinile glede tega poročila. Najlepša hvala, gospod Martin. Zdaj pa dajem besedo predstavniku sveta, gospodu predsedujoči spoštovani poslanci in poslanke gospod podpredsednik komisije pravica do preiskave je pomemben element nadzornih pooblastil evropskega parlamenta omogoča jim ustanavljanje preiskovalnih odborov ki ugotavljajo kršitve in nepravilnosti pri izvajanju evropske zakonodaje. Lizbonska pogodba sicer ni bistveno spremenila eh, same vsebine pravic parlamenta na tem področju, vendar pa je prišlo do sprememb v postopku, kajti uvedene so bile podrobne določbe o tem, kako naj bi se ta pravica izvajala. Te določbe pa naj bi zdaj sprejel parlament, ki bo deloval na lastno pobudo, pridobiti pa mora soglasje sveta in komisije predsedstvo v celoti spoštuje pravico eh, parlamenta do pobude na tem področju in zelo podrobno spremlja delo gospoda Martina in razvoj njegovega poročila. Predsedstvo je tudi v svetu eh, trdno delalo za to, da bi lahko čim prej začeli s trilogom z Evropskim parlamentom. V fazi izmenjave mnen z odborom za ustavne zadeve januarja na to temo sem nakazal, da glede na to, da prihajam iz države, ki ima bogato zgodovino preglednosti in močnega parlamentarnega nadzora, eh, bom k tej zadevi pristopil zelo odprto in da sem pripravljen na razumen kompromis. Stiki, do katerih je prišlo med poročevalcem in predsedstvom po glasovanju odboru AFKO o poročilu Martin, so bili odlična priložnost za nadaljne razprave o tej zadevi in za to, da smo bolje razumeli stališče eden drugega. In v tem kontekstu bi se zahvalil gospodu Martinu za pripravljenost prisluhniti pomislekom sveta in za konstruktiven dialog, ki ga je vodil s predsedstvom nobenega razloga ni, da bi skrivali dejstvo, da je to zelo občutljiva zadeva za vse pletene institucije. Vendar pa sem prepričan, da stiki, ki jih je predsedstvo imelo z gospodom Martinom, predstavljajo dobro podlago za nadaljne medinstitucionalne stike. Ne, ne bi se spuščal v podrobnosti glede samega poročila, bi pa izpostavil dve točki, ki sta izredno pomembni za svet. Najprej, svet je prepričan, da politična narava pravice parlamenta do preiskave se mora odražati v predlaganih novih pravilih. To je bistveno zato, da bi se izognili kakršnemu koli vmešavanju v sodne postopke. Ravno tako to pomeni, da preiskovalni odbori ne morejo eh, dobiti eh, pravosodnih pristojnosti. Potem eh, načela porazdelitve pristojnosti, tudi to je zapisano v pogodbah in to je potrebno celoti spoštovati. To pomeni, da preiskovani odbori v okviru svojih preiskav se morajo izogniti kakršnemukoli prikrivanju s pristojnostmi drugih evropskih institucij in tudi držav članic. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke, podpredsednik komisije. Veselim se nadaljnih stikov z gospodom Martinom in eh, s pogajalsko ekipo parlamenta za to področje. Lahko vam zagotovim, da bo predsedstvo storilo vse, kar je v njegovi moči, da bi dosegli kompromis, ki bo spremljiv za vse tri institucije in ki bo omogočil parlamentu, da bo izvajal svojo pravico do preiskave na čim boljši način in čim bolj učinkovit način. Najlepša hvala, predsedujoči. Hvala, gospod minister. Zdaj pa dajem besedo komisarju Ševčoviču. Najlepša hvala, predsedujoči, spoštovani gospod minister, spoštovani poslanci in poslanke. Lizbonska pogodba je prinesla številne novosti za Evropski parlament in ena od teh je tudi nova pravica do pobude pri določanju temeljnih pravil za preiskovalne odbore. Eh, s tem je demokracija postala gonilna sila in to seveda pozdravljamo. Naša skupna odgovornost pa je, da čim prej začnemo izvajati to novo določbo v stalnem sodelovanju vseh treh institucij ob uporabi eh, zdrave pameti in eh, tudi ob spoštovanju ustreznih členov pogodbe o delovanju Evropske unije. Komisija je vedno zagovarjala potrebo po močnem parlamentarnem nadzoru in pred približno letom dni smo že začeli s prvimi razpravami glede poročila gospoda Martina in zelo sem ohvaležen za dobro sodelovanje s predsedstvom in tudi komisijo. Že takrat smo poročevalca opozorili na nekatere problematične elemente prvega eh, osnutka, vendar pa je žal samo malo naših pomislekov se odrazilo tudi v končnem rezultatu eh, ki je bil izglasovan v odboru. Tudi prejšnji predsedstvi sta izrazili določene pomisleke in zelo pozdravljam eh, odprtost poročevalca, ki je nekaj teh pripomp upošteval. Želimo si konstruktivne rešitve, eh, in da eh, se obeta glede na kompromisne predloge, ki jih je oblikoval gospod Martin in ki poskušajo upoštevati pomisleke, ki sta jih izrazila svet in komisija. Verjetno pa ni skrivnost, da je še nekaj elementov, ki jih bo potrebno obravnavati, preden bo komisija lahko podala svoje Eh, soglasje, kot to predvideva člen 226. Kateri so torej najpomembnejši elementi za komisijo? Področje uporabe prihodnje uredbe mora ostati nespremenjeno v primerjavi s trenutnim sklepom. Kot predvideva člen 226, lahko Evropski parlament vzpostavi preiskovalne odbore v okviru svojih pristojnosti in v skladu s 13. členom pogodbe Evropske unije. Eh, vedno je potrebno delovati v skladu s pristojnostmi, kot jih predvideva pogodba. In komisija podpira kompromisni predlog v tem kontekstu. Člen 226 govori samo o postopku, ne govori o mandatu preiskovalnih odborov. In uh, res je, da so ti odbori politično uh, orodje v rokah Evropskega parlamenta. In zato mislim, da bodo potrebne nadaljne razprave o preiskovalnih orodjih, ki so predvideni v osnutku, ti se zdijo še vedno pretirani. In pa še kar zadeva 17. člen osnutka uredbe, kjer gre za zasliševanje uradnikov in drugih zaposlenih Evropske unije in držav članic. Kompromisni predlogi upoštevajo nekatere pomisleke glede pravice do pričanja in eh, lahko uh, v, podpremo uh, vključitev načela uh, ali spoštuj ali pa obrazloži, zakaj ne. Uh, vendar pa vsega, kar je v predlogu, ni mogoče objektivno obrazložiti in zato pozdravljamo dejstvo, da boste glasovali samo o poročilu in nekaterih dodatnih elementih, ne pa o zakonodajni resoluciji, kajti to bo omogočilo vsem trem institucijam, da bodo po glasovanju nadaljevali z razpravami in da se bodo zedinile glede besedila, kar bo omogočilo, da bosta svet in komisija brez težav dala svoje soglasje v skladu s členom 226, potem ko bo parlament glasoval o zakonodajni resoluciji. Veselim se torej sedaj sodelovanja z vami in svetom, zato da bomo dosegli čim prejšen zaključek eh, tega zelo pomembnega dosjeja. Hvala. Hvala, gospod komisar. Zdaj pa sledijo govorniki poslanskih skupin. Najprej gospod Vilan za dve minuti. Najlepša hvala, predsedujoči, gospe in gospodje. Organ, ki je pristojen za zakonodajo, mora biti pristojen tudi za izvajanje zakonodaje. Ni mogoče, da gre samo za uh, evropski aki, ampak uh, moramo govoriti tudi o izvajanju, o uporabi te zakonodaje. In tukaj uh, v Evropski uniji ni vse usklajeno. Preiskovalni odbor. Eh, za Equitable Life je eh, razkril eh, določene vsebine, predvsem pa je pokazal, da je potrebno instrument še izboljšati, zato da tukaj lahko dosežemo napredek. Na kratko bom izpostavil pet najpomembnejših točk za mojo poslansko skupino. Kot prvič razumemo, da komisija in svet imata pomisleke in seveda je v njihovem interesu, da uradniki in ministri ne bi pričali, vendar pa uh, eh, mora vsakršna odločitev tukaj biti utemeljena. Potem drugič. Eh, ne mora sama oseba eh, odločati o tem, ali bo javno pričala ali ne. Vsakdo, ki priča, mora seveda povedati resnico. In pa četrtič pričakujemo od držav članic, da tisti, ki ne povedo resnice, bodo sankcionirali vsaj tako, kot tisti, ki bi pred ustreznimi nacionalnimi organi eh, krivo pričali. Potem petič, kar zdiva predlog spremembe 31. Za mojo skupino je pomembno, da eh, je ob koncu predvideno tudi manjšinsko glasovanje. Eh, to je bilo razglašeno za nedopustno in to se mi ne zdi upravičeno. Potem še zadnjič, tako svet kot komisija sta. Eh, dejala, da sta zelo vesela, da je parlament pripravljen na kompromis. Sam pa bi bil vesel, če bi eh, ta pripravljenost na kompromis na koncu ne bila samo enostranska. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji govornik je gospod Kaltjeri. Najlepša hvala, predsedujoči. Poročilo Martin nam omogoča, da v celoti izvajamo določbe eh, pogodbe in da imamo ustrezna povlastila za preiskavo, ki omogoča izvajanje ene od temeljih nalog parlamenta, parlamentarnega nadzora. Zakonodajn, eh, torej, eh, Lizbonska pogodba je predvidela poseben zakonodajni postopek in zato v fazi pogajanj med institucijami uh, želimo izpostaviti, da je parlament tisti, ki ima tukaj par, eh, torej, eh, zakonodajno pobudo. Eh, in če se to ne bo upoštevalo, bodo pooblastila preiskovanih odborov omejena. Poročilo Martina opozarja na omejitve tega instrumenta in predlaga številne izboljšave. Skupaj eh, s predsedstvom in komisijo smo pripravili eh, Eh, kompromise, ki izražajo oziroma odražajo številne izražene pomisleke, hkrati pa ne omejujejo pravice parlamenta, da pozove nacionalne organe, da zagotovijo uh, ustrezne rešitve oziroma sankcije Pomembno pa je, da ne popuščamo pri eni točki, namreč preiskovalni odbori morajo imeti dostop do dokumentov in ljudi. To nima nobene veze z zakonodajnimi pristojnostmi, ampak gre za to, da eh, dejansko v realnosti omogočimo tiste pristojnosti, ki jih predvideva pogodba. Gospa Jetmek je naslednja. Najlepša hvala, hvala poročevalcu gospodu Martinu za odlično sodelovanje. Evropska unija potrebuje dobro upravo, pregledno in demokratično upravo in vodenje in eh, temu sodi tudi možnost, da parlament dobil pogled v določene dokumente, kar je bilo ravno kar omenjeno. Trenutno razmere tukaj niso najboljše in eh, svet in komisija eh, nasprotuje ta izboljšavam, ampak gre tudi za vprašanje za to, kakšne pristojnosti ima eh, od, parlament v okviru tovrstnih odborov. Tu gre za politični nadzor, imamo tudi nadzor strani Evropskega sodišča in med obema vidikoma je potrebno razlikovati. Za politični razvo, eh, nadzor tukaj parlament potrebuje močna pooblastila, vendar pa. Eh, Eh, se tukaj ne strinjam s tem, da bi bilo potrebno nacionalne in evropske uradnike enako obravnavati, kot pravi komisar Šefčevič. Nacionalni uradniki so v odnosu do parlamenta tukaj v enakem položaju kot komisari. In tudi preiskovalni odbori bi morali imeti enako možnost, da jih zaslišijo. Zelo Pomembna pa je osrednja vloga pri nadzoru nad institucijami in eh, to nam zdaj daje dobro priložnost, da ukrepimo zaupanje državljanov. Drž zaupanje državljanov v naše delovanje moramo ukrepiti, to je pomembna, eh, zahtevna naloga in če bomo uspeli ukrepiti Eh, pristojnosti preiskovalnih odborov, potem eh, bomo ta eh, instrument lahko učinkovito uporabljali takrat, kadar bo to potrebno. Najlepša hvala, gospod Hefner. Hvala, predsedujoči. Demokracija potrebuje postopke in postopki delujejo samo tako dobro, kot so dobra pravila, na katerih temelijo. Pri preiskovalnih odborih so ta pravila povsem nezadostna, kot so pokazale dosedanje izkušnje, naprimer pri odboru e-, Equitable Life. Zato končno potrebujemo dobro delojoča pravila za preiskovalne odbore. Tam, kjer prihaja do eh, nepravilnosti, kršitev, je potrebno stvari razčistiti. Eh, in tudi kadar gre za dvome ali pomisleke, moramo imeti možnost stvari razčistiti, kot to velja za poskuse prikrivanja. To je naša naloga v imenu državljanov. Imeti moramo možnost upogleda vse relevantne dokumente, imeti moramo možnost zaslišanja vseh eh, relevantnih prič in strokovnjakov, tudi eh, na samem kraju. In kadar kdo ne želi pričati ali priča krivo, morajo slediti resne posledice. Bi se pa dotaknil ene točke, ki danes žal ni na glasovanju. Življenjske izkušnje kažejo, da pripravljenost na e, razčiščevanje ni vedno enako prisotna pri vseh, ki so vpleteni v preiskovalni odbor. E, to seveda obžalujem, ampak eh, in vsi bi morali imeti enako željo po razčiščevanju, ampak iz izkušnje kažejo, da je manjšina eh, ponavadi bolj pripravljena na razčiščevanje kot pa večina in zato nujno potrebujemo manjšin, možnost manjšinskih poročil v preiskovalnih odborih. Najlepša hvala. Gospod Ashley Fox je naslednji. Hvala, gospod predsednik. Preiskave parlamenta so pomembne, kajti naša naloga ni samo, da sprejemamo zakonodajo, kajti mislim, da je to nekaj, kar počnemo prepogosto. Zagotoviti moramo tudi, da se davkoplačevalski denar dobro porablja, tako pri komisiji kot pri državah članicah. Moj predhodnik eh, v, v, jugo, na jugozahodu Evrope je, Nil, je bil Nil Periš. Bil je eh, zelo dejaven in je vzpostavil preiskovalni odbor. Eh, pri izbruhu slinov Kempark, ki je leta 2001. In uh, takrat smo preučili, kako je zadnja laboristična vlada obravnavala to krizo. In ta reforma kaže, kakšni bi morali biti preiskovani odbori. Ima nekaj dobrih elementov, vendar pa gre po mojem mnenju predaleč, kar zadeva pa oblastile našega parlamenta. Naprimer, daje parlamentu pravico zaslišanja pomis, eh, posameznikov in sankcioniranja tistih, ki ne želijo pričati. Pogodba nam ne daje teh pooblastil in mislim, da, pretira, da bomo pretiravali, če bomo. Oh, sprejeli to poročilo. Ravno tako ne razumem določb glede uradnikov nacionalnih vlad. Eh, javni uradniki morajo eh, nuditi najboljše nasvete svojim ministrom in mislim, da Eh, bomo s tem predlogom eh, spodkopali zaupanje eh, in da se vmešavamo v delo nacionalnih parlamentov. Če bomo kaj dosegli s tem predlogom, potem bi morali se predvsem osredotočiti na večjo odgovornost parlamenta. Tukaj bi se moral osredotočiti parlament na to, da bomo uradnike v Bruslju podvrgli demokratičnemu nadzoru. Najlepša hvala, gospod Šolce, naslednji. Danke, Herr Präsident. Herr Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegi in kolegice. V času upada zaupanja državljanov v Evropsko unijo in eh, njene politike na številnih eh, področjih je eh, poročilo na lasna pobuda gospoda Martina zelo dobrodosno in eh, lahko povem, da bo naša skupina izredno podprla to poročilo. Eh, gre za to, da v 14. členu Lizbonske pogodbe je eksplicitno predvidena eh, pravica Evropskega parlamenta do izvajanja eh, političnega nadzora in da naj bi temu sledili konkretni koraki. In zato se ne strinjam s predhodniki, da eh, se kot parlament ne bi smeli lotiti nadgradnje naših preiskovalnih pravic, kajti skladno z členom 226 lahko tukaj konkretno eh, posegamo v prakso, lahko vzpostavljamo začasne eh, preiskovalne odbore, s katerimi zagotovimo preiskavo domnevnih kršitev in nepravilnosti pri izvajanju zakonodaje skupnosti. In eh, tukaj res potrebujemo transparenten preiskovalni postopek. V parlamentarni demokraciji preiskovalni odbori igrajo pomembno vlogo, kajti ti dajo parlamentom možnost, da neodvisno in samostojno preučujejo zadeve eh, in pri tem. Eh, izvajajo pomembno ustavno funkcijo v imenu državljanov. In mislim, da bi to morali nujno zagotoviti tudi v Evropski uniji. E, še zaključna misel, prizdružujem se tistim e, kolegom, ki pravijo, da so manjšinska glasovanja nujno potrebna. Najlepša hvala, zdaj pa za eno minuto, gospod Brons. Into... Najlepša hvala. Preiskovanje tistih na visoki funkciji je osrednja funkcija parlamenta ampak morali bi govoriti le o tistih, ki so zaposleni pri nas, ne pa v drugih parlamentih. Potrebujemo to pravico in moramo preiskovati vse tiste najbolj spodaj, kot tiste na vrhu, kot je gospod Baroso. Ni pa nobenega razloga, da bi to preiskovalno pravico razširili na države članice. Te imajo lasne parlamente, ki skrbijo za to. Odbor naj bi poklical posamezne uradnike, kot priče in zahteval dokumente. Ti uradniki morajo imeti pravico v skladu s predlogom spremembe 18 poročevalca, da se udeležujejo le preiskovanj nacionalnih parlamentov. Uradnike je potrebno zaščititi pred dilemo, da bi podajali kontradiktorne izjave, ki bi jim škodile. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji govornik je za dve minuti gospod Časkovski. Spoštovane gospe in gospodje, najprej bi se rad zahvalil, zahvalil gospodu Martinu, pa tudi poročevalcem v Senci. V mastrijski pogodbi so nam bile dane zelo omejene pristojnosti, ki niso bile v navskrižju z nacionalnimi parlamenti. Ko gre za demokratični nadzor, je potrebno dati nekaj moči našim postopkom. Poziv za priče, zahtevanje dokumentov, pomoč nacionalnih organov. Imeti je potrebno tudi sankcije, ampak ne sankcije, gospod Fox, sankcije Evropske unije, ampak sankcije, ki izhajajo iz nacionalnih postopkov in iz nacionalnih organov. Ne smemo govoriti dogmatično. Tekom pogajanj smo odstranili ubeseditve, ki bi kazali, da se v nekaterih primerjih odbor obnaša kot sodišče. Uradnik se lahko pojavi pred odborom ali pa ga tam zastopa njegov nadrejeni. Tam lahko na to pojasni razloge za to, da se nekdo ni udeležil poziva pred odbor. Oponomočiti moramo demokratični nadzor evropskega procesa, ki ga izvaja Evropski parlament. Hvala. Najlepša hvala. Spoštovane gospe in gospodje, prosim, da ste tiho. Naslednji govornik je gospod Guerrero. Najlepša hvala, gospod predsednik. Naj se tudi sam zahvalim gospodu Martinu za njegovo delo. Hvala tudi danskemu predsedstvu za njihovo pripravljenost, da naredimo korak naprej pri tem poročilu dobro vemo, kakšne pristojnosti imajo parlamenti. Zakonodajno, proračunsko in nadzorno funkcijo imajo. Ampak potrebno je govoriti tudi o političnih smernicah, političnih vodilih, ki jih ponujejo. Vladam in javni upravi je potrebno torej omogočiti, da uporabi različne mehanizme za razreševanje težav. Delo, ki ga trenutno upravljamo na področju preiskovalne pravice, naj bi povečalo pristojnosti parlamenta. Naredili smo veliko napredka pri zakonodajni in proračunski funkciji. Smo pa malce v, v zadju, ko gre za zagotavljanje preiskovalne pravice. Pozivam svet, komisijo, poročevalca in pa parlament, da zagotovi ustrezno preiskovalno pravico parlamenta. Naslednji je gospod Daf. Gospod predsednik, seveda se strinjam, da parlament ne želi imeti nekih kvazi sodnih pristojnosti. Vseeno pa potrebujemo jasno pristojnost za preiskovanje, ko gre za kompleksne politične dogodke, ki so kontroverzni. lotiti se moramo neenake obravnave, ki je očitna v tem osnutku in ki se nanaša na komisijo ter nacionalne uradnike. Obenem bi morali poskušati doseči dogovor v zvezi z dobrimi rešitvami ki jih vzpostavi nek preiskovalni organ oziroma preiskava. Hvala. Najlepša hvala vsi skupaj, sedaj pa postopek Catch the Eye. Gospod Mikolašik, eno minuto imate. Predseda, uh, važeni pan komisar. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegije in kolegice, preiskovalna pooblastila sodijo med običajna pooblastila vseh demokratičnih parlamentov po svetu. Temeljni predpogoj za to, da lahko dobimo realno sliko, izhaja iz eh, možnosti eh, dejanskih učinkovitih preiskav in tukaj so pristojnosti Evropskega parlamenta pomankljive. Lizbonska pogodba tukaj prinaša novosti in eh, po zaslugi Lizbonske pogodbe postaja Evropska unija bolj demokratična. Eh, ravno tako se eh, ravnovesje preveča v prid Evropskega parlamenta. Zdi se, da je ta uredba uh, ustrezna glede na novo vlogo Evropskega parlamenta in nova pooblastila skladno z Lizbonsko pogodbo. Razprava se nadaljuje, zato prosim, bodite tiho. Gospa Gines, ena minuta. Hvala, gospod predsedujoči. Želim podpreti komentarje poročevalca in se mu zahvaliti. Kot predsedujoča odbora za preiskavo Ecotel Life, imam nekaj izkušenj z tega področja. Pomembno je, da razumemo, da je bil razlog za tisto preiskavo ta, da nas je več kot milijon državljanov in državljank prosilo, da to preiskavo izvedemo. Še vedno nimamo vseh končnih sklepov povezanih z Equitable Life zanima me, kdaj bodo državljani in državljanke, ki so povezani z Equitable Life, izplačani. Pogovarjati se moramo ne le o novih, drugačnih postopkih, ampak tudi o končnih ugotovitvah v povezavi s preiskavami. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa bi za sklepni govor dal besedo komisarju Ševčoviču. Tišina, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Rad bi se vam zahvalil, da ste mi dali možnost za odgovor na komentarje, ki smo jih slišali. Mislim, da je pomembno, da je uredba pravno jasna in vodotesna. Ne moremo dvomiti v delo preiskovalnega odbora med samo preiskavo. Pomembno je, da vsi postopki potekajo dobro, to je v interesu vseh nasih, nas. Več govorcev je govorilo o razširjanju zaupnih informacij. Mislim, da je to tema, o kateri se moramo še pogovarjati, tako da bomo našli dobro rešitev za vse tri institucije. Cenim tudi komentarje gospoda Hefnerja, ki je povedal, da potrebujemo jasne, jasna pravila, ko gre za občutljiva področja, kot so preiskave. Rad bi se dotaknil tudi komentarja gospoda Dafa, ki je dejal, da moramo zapolniti vrzeli, ki obstajajo med evropskimi in nacionalnimi uradniki. Upamo, da bomo lahko našli rešitev, ki bo spremljiva za vse tri institucije. Hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospod komisar. In še zadnji govornik, minister za evropske zadeve, gospod Vamen, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci, komisar. Najprej bi se vam rad zahvalil za to odlično razpravo. Hvala, da ste mi dali možnost, da se o tem pogovarjamo tukaj v parlamentu. Gre za temo, ki je za Evropski parlament izjemno pomembna. Še enkrat bi rad povdaril, da dansko predsedstvo in svet spoštujeta preiskovalno pravico, pobudno pravico parlamenta. Dansko predsedstvo bo natančno pregledalo predlog Evropskega parlamenta. Naredili bomo vse, kar lahko, zato da zagotovimo uspešne sklepe razprave med institucijami. Poskušali bomo zagotoviti kompromise, ki bodo zadostili potrebam parlamenta, komisije in sveta. S tem bi se rad zahvalil tudi gospodu Martinu za odlično sodelovanje in pripravljenost za pogovore. Dansko predsedstvo ceni takšno pripravljenost za sodelovanje, ki jo je pokazal gospod Martin. Ne dvomim, da bomo skupaj s komisarjem Ševčovičem uspeli najti pravno podlago za preiskovalne odbore. Pomembno je, da omogočimo preiskovalnim odborom uspešno in učinkovito delo. Ti morajo delovati v skladu z določbami pogodbe in pravili zakonodaje. Hvala vsem skupaj. Hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospod minister. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje pa bo danes potekalo ob 12.10. Hvala.